all, uh, and welcome uh, uh, to the Roundtable 2 on migration. Lep pozdrav vsem skupaj, vse lepo pozdravljam na razpravi o migracijah in azilu. Sem Tomas Tobe, sem predsednik odbora za razvoj v Evropskem parlamentu in se tukaj javljam na daljavo iz Švedske, moje domovine. Vsi se konference udeležujemo na daljavo zaradi pandemije COVID-19. Upam, da nam bo danes popovdne uspelo vseeno učinkovito voditi to razpravo. Vesele mi je, da vodim konferenco z mojo slovensko sogovornico. Naša konferenca je posvečena zunanji dimenziji migracij in azila in eh, ta okrogla miza se imenuje Oblikovanje partnerstv za tretjimi državami. Konferenco prenašamo po spletu in je tolmačena v sedem jezikov. In sicer v francoščino, nemščino, angliščino, grščino, španščino, finščino in slovenščino partnerstvo med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti je zelo pomembno v luči današnje konference o azilu in migracijah. Zato sem zelo hvaležen poslancem nacionalnih parlamentov, ki so se prijavili za sodelovanje na tej okrogli mizi. Zahvaljujem se tudi Bundestagu, ki je soorganizator današnjega dogodka. Zahvaljujem se kolegici Mari Arena, ki je predsednica Evropskega pododbora za človekove pravice. Ona bo podala povzetek današnje razprave in zelo sem hvaležen tudi našim gostom, to je Juta Urpilainen, Evropska komisarka in pa komisarka Afriške unije Almira Elfadil, To je Nikola Bej iz eh, Danskega sveta za begunce in pa David Miliband, ki je predsednik mednarodnega odbora za reševanje. Ne na zadnje bi pozdravil še gospo Moniko Gregorčič, ki je predsednica odbora za zonanje zadeve v Slovenskem državnem zboru. Spoštovana gospa Gregorčič, To okroglo mizo bova vodila skupaj in upam, da nama bo to danes dobro uspelo. Evropska unija je trenutno soočena z velikim izzivom na področju migracij. Ta izziv se je začel leta 2015. In kako se bomo soočili s tem izzivom, bo odločilnega pomena za enotnost Evropske unije in pa za naše urednote. Septembra je Evropska komisija objavila novi pakt o migracijah in azilu dolgo pričakovani pakt, pakt se zauzema za celostni pristop k temi migraciji, eh, vključno z oblikovanjem partnerstev s tretjimi državami. Pozdravljam osredotočanje na zunanjo razsežnost migracij in pa na partnerstvo z tretjimi državami. Globalni izzivi so takšni, da se z njimi moramo soočiti s pomočjo partnerstev in sodelovanja. Evropska unija želi sodelovati z državami, ki gostijo velik delež beguncev in migrantov. Evropska unija bi lahko naredila več pri soočanju z izvornimi vzroki za migracije. Naši cenjeni gosti bodo podali svoje stališča o tem. Novi pakt nam ponuja priložnosti za nov začetek in upam, da bomo sposobni se soočiti z trenutnimi izzivi na področju migracij. Solidarnost in odgovornost sta glavni v vodili novega pakta Evropske komisije in to je bistvenega pomena za delujoč evropski sistem migracij in azila. Komisarka Urpilajnen bo tudi verjetno več povedala o tem, kako bo komisija uveljavljala ta vodila pri sodelovanju z tretjimi državami in pri soočanju z izvornimi vzroki za migracije, vključno z revščino. Nadalje bi poudaril, kako pomembno je, da smo solidarni za begunci in migranti. Spoštovati moramo temeljne svobošine in pravice Evropske unije, tudi pri naši zunani politiki. Varovati moramo načela in urednote demokracije, pravne države in človekovih pravic. Prispevati moramo k zglajevanju konfliktov in eh, zauzeti se moramo za gospodarsko-socialni razvoj tako v Evropski uniji, kakor tudi v naših partnerkah tretjih državah. Skupaj lahko zgradimo močnejši svet. Sedaj pa bi predal besedo soprocedujoči, to je gospa Monika Gregorčič iz, Evropske, eh, iz Slovenskega državnega zbora. Thank you, Mr. Tobe. I am really honored to co-chair. Hvala lepa, gospod Tobe. V veliko čast mi je, da lahko skupaj z vami sopredsedujem tem tej okrogli mizi. Spoštovani evropski poslanci, spoštovani nacionalni poslanci in drugi gostje. Najprej bi vas nagovorila v mojem jeziku slovenščini. Dear colleagues, da je ideja o konferenci na, ta, na visoki ravni o migracijah in azilu dobila konkretno podobo v našem današnjem srečanju. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu, da z Bundestagom organizira prvo takšno konferenco, ki je bila načrtovana tudi v okviru izjave trija predsedstva parlamentov. Veselim se podobnega sodelovanja tudi v času slovenskega predsedstva. I will now continue in English. First, I would like to present. Sedaj pa nadaljujem v angliščini. Najprej nekaj uvodnih besed o današnji temi. Ko gre za migracije, Ni dovolj, da Evropska unija zgolj ščiti svoje zunanje meje, sodelovati mora z ključnimi partnerskimi državami. Zavedamo se dejstva, da so zunanje in notranje razsežnosti močno povezane med seboj. V tem smislu moramo sodelovati z tretjimi državami, ne glede na to, ali gre za države izvora ali za države tranzita. Naš cilj je, da bi preprečili nezakonite migracije in da bi učinkovito upravljali priseljenske tokove. To mora prinesti koristi vsem stranim, tako Evropski uniji, kakor tudi tretjim državam. Naša partnerstva nam bodo omogočila boj proti tihotapljanju ljudi, pomagali bomo državam, ki gostijo begunce, prav tako pa bomo v okviru teh partnerstv se spopadli z izvornimi vzroki za migracije. Vemo, da je Evropska unija največja donatorka razvojne pomoči. Vendar se pa moramo ob tem vprašati, ali je naša pomoč eh, dobro usmerjena, ciljno usmerjena in ali dejansko prispeva k zmanjševanju potreb za migracije. Po mojem mnenju je potrebna bolj učinkovita koordinacija med državami članicami in evropskimi Evropsko unijo, ko gre za razvojno pomoč. Na ta način bi lahko omogočili boljše življenjske pogoje v tretjih državah. Prav gotovo ne bom povedala nič novega, če bom rekla, da so migracije globalen izziv. Zato, obž... Zato sem vesela, da se nam danes eh, pridružujejo tudi neevropske organizacije. Države članice in pa Evropska unija se morata koordinirano odzvati na ta izziv. Ampak edino pravo rešitev vidim v učinkovitem multilateralnem kontekstu. Zato je pomembno sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, kot so OZN in pa Afriška unija. To sodelovanje zelo cenimo. Spoštovani kolegi, živimo v zahtevnih časih, zato moramo biti ambiciozni, vendar pa tudi realistični po najboljši moči si moramo prizadevati, da bi dosegli rezultate, ki bodo globalno gledano zagotovili stabilnost in dobrobit vseh ljudi. Sedaj pa bi vam želela predstaviti strukturo današnje okrogle mize. Najprej bomo slišali dva visoka gosta. To, so, to sta komisarki iz Evropske unije in iz Afriške unije. Gospod Tobe bo potem vodil razpravo. In prvi del razprave z nacionalnimi parlamenti in pa z Evropskim parlamentom. Jaz bom vodila drugi del te razprave, ob koncu pa bom besedo ponovno predala gospodu Tobeju, ki bo vodil zadnji del današnje okrogle mize. Sedaj pa dovolite, da predstavim eh, dva visoka gosta iz eh, Evropske komisije in iz Afriške unije. Veliko veselje mi je, da lahko med nami pozdravim gospod Juto Urpilajnen, ki je Evropska komisarka za mednarodna partnerstva, ter gospod Almiro Elfadil, ki je komisarka Afriške unije za socialne zadeve. Veliko veselje nam je, da ste da sta danes z nami, eh, gospe komisarki, in da sta sprejeli vabilo na današnjo okroglo mizo. Sedaj bi predala besedo komisarki Urpi Lajnen. Beseda je vaša za sedem minut. Commissioner Urpilainen, are you with us? Komisarka Urpilainen, ste z nami?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 we still have no sound, unfortunately. Uh, RIT will contact you because there there is no sound from your side. Nažalost se še vedno ne slišimo. Naše informacijske službe vas bodo kontaktirale, kajti še vedno vas ne slišimo. Da, skušali bomo odpraviti ta problem, ampak predlagam, da kar nadaljujemo z našo okroglo mizo. Zato pozdravljam komisarko Amiro El Fadil. Ali ste z nami? Dajem vam besedo za sedem minut. Gospa El Fadil, prosim, pritisnite na gumb mikrofon. Hello? Hello? Yes, we can see you and hear you. Da, vidimo vas in slišimo vas. Tako, jaz sem morala uporabiti slušalke, zato da vas eh, slišim. Hvala lepa vsem skupaj. Spoštovani Tomas Tobe, predsednik odbora za razvoj gospa Gregorčič iz eh, Slovenskega državnega zbora, gospa komisarka Urpi Lajnen, gospod Nikolas Bej iz Danskega sveta za begunce in pa spoštovani gospod Miliband ter vsi ostali udeleženci okrogle mize. Vsem skupaj bi se želela zahvaliti za povabilo, za to, da ste povabili Afriško unijo naj sodeluje na tej medparlamentarni konferenci na visoki ravni o migracijah in azilu. Afrika in Evropska unija sta povezani s pomočjo zgodovine, geografije, skupne prihodnosti, povezujejo pa nas tudi spoštovanje za človekove pravice, solidarnost, demokracija, pravica. Vse to je zapisano v ustavnih listinah naših dveh unij. Evropska unija ni samo najbližja soseda Afrike, ste tudi naša največja trgovinska partnerstva partnerica. Partnerstvo med našima dvema kontinentoma se je v zadnjih desetletjih poglobilo. Eh, gre od eh, regionalnega sodelovanja, gre za energijo, migracije, podnebne spremembe, sodelujemo na področju mobilnosti in na številnih drugih področjih partnerstvo med Afriko in Evropsko unijo si prizadeva za ustvarjanje tesnega odnosa s pomočjo okrepitve gospodarskega sodelovanja in pa promocije trajnostnega razvoja. Na področju migracij in mobilnosti želimo okrepiti dialog in sodelovanje z razvojem skupnega okvira za okrepljen dialog med kontinentoma o migracijah in mobilnosti. Ta dialog se je že začel pred več kot enim letom. Okvir si prizadeva za določanje ključnih prednostnih nalog. Gre za področje naložb, za izmenjavo praks in izkušenj. Na ta način skušamo odpraviti problem nezakonitih migracij, želimo poskrbeti za trajnostno integracijo vračajočih se migrantov, želimo omogočiti zakonite poti priseljevanja in želimo ob tem zagotoviti spoštovanje pravic migrantov. Kar se tiče postopkov vračanja, poudarjamo našo zavezo uravnoteženemu in obsežnemu pristopu k migracijam in mobilnosti. Ta mora temeljiti na eh, partnerstvu, na solidarnosti in na spoštovanju pravic migrantov. V Afriki na migracije in na mobilnost gledamo na pozitiven način. To je lahko učinkovito orodje razvoja. Afrika meni, da lahko dobro upravljena mobilnost in pa migracija pomeni pozitiven učinek na razvoj izvornih držav. To lahko prinese bistvene mm, prednosti izvornim državam, državam mm, tranzita in pa ciljnim državam. Vendar pa je to področje zelo kompleksno vsi moramo biti zavezani temu, da ponujamo trajnostne možnosti razvoja v izvornih državah, oblažiti moramo grožnje oziroma tveganje nezakonitih eh, migracij in pa tihotapljenja ljudi. Pandemija COVID-19 je pokazala, da je Evropska unija odvisna od delovnih migrantov iz Afrike. Zato lahko to, na to področje gledamo kot na priložnost za sodelovanje. Učinkovito lahko upravljamo z krožnimi migracijami med našima dvema kontinentoma. Prav tako moramo analizirati učinke pandemije COVID-19 na migracije. Oceniti moramo učinek pandemije na migracije in pa mobilnost kot takšno. Migracija sta v Afriki, migranti so eh, v Afriki in pa v Evropi pomagali v pandemiji COVID-19, tudi z nudenjem podpore in pa zdravstvene pomoči. Ehm, COVID-19 bi lahko dolgoročno vplival na upravljanje migracij. Lahko bi pri, uh, pandemija privedla do više stopne brezposelnosti, tako v Afriki, kako tudi v Evropi. Naša skupna odgovornost je ta, da zagotovimo, da bodo pravice delavcev in migrantov spoštovane tudi v času pandemije. Prav tako bi poudarila pomen eh, zdravstvenih delavcev eh, na naših dveh kontinentih. Um, Jasno je postalo, da potrebujemo v Afriki nadaljno usposabljanje zdravstvenih delavcev. Lahko bi sodelovali pri vzpostavljanju takšnih schem, zato da bi poskrbeli za usposabljanje zdravstvenih delavcev tako v Evropi, kakor tudi v Afriki. Gospe in gospodje, kakor ste povedali tudi v vašem novem paktu o migracijah, obstaja nujna potreba po tem, da naša dva kontinenta sodelujeta na področju migracij. Eh, to je zapisano tudi v afriški agendi za migracije, kakor tudi v našem okviru za migracije 2020 eh, do 2030. Želimo preprečiti trgovino za ljudmi in pa tihotapljenje migrantov. To je tudi ena izmed prednostnih nalog, s katerimi se trenutno ukvarja komisija. Cenim podporo, ki smo jo dobili z soočanjem za problemom migrantov v Severni Afriki. Uh, um, številnih izzivov sta se Evropa in Afrika tukaj lotili skupaj. Razbiti moramo nezakonite mreže tihotapcev, pomagati moramo migrantom v težavah in pa najti moramo trajnostno rešitev tudi na področju prostovoljnega vračanja migrantov v izvorne države. Spoštovani, obstaja tudi potreba potem, da sodelujemo na ta način, da ustvarjamo več možnosti preživetja za evropejce, pa tudi za afričane, še zlasti za afričane. Um, poskrbeti moramo za ranljive skupine prebivalstva, kjer obstaja večje tveganje za to, da se bodo odločili za nezakonite migracije. Dati moramo podjetniške možnosti v izvornih državah, dati moramo možnosti, da se preselijo v urbana področja ali pa da druge poiščejo boljše možnosti za preživetje. Afrika in pa Evropa bi lahko razvile inovativne programe z namenom izkorinjanja revščine. Lahko bi uh, Eh, zagotovili varno skrbo s prehrano, potem možnosti razvoj mm, kmetijstva, podjetništva in tako naprej. Tako da bo Afričani tudi lažje ostajali v ruralnih področjih, saj jim bo to omogočalo preživetje. Spoštovani, obstaja potreba potem, da oba kontinenta sodelujeta pri izgradni zmogljivosti za učinkovito upravljanje migracij v, na področju svojih eh, sodnih pristojnosti. Eh, na naši strani izvajamo revidiran eh, politični okvir za migracije in sprejeli smo obširne smernice na področju upravljanja migracij. Prav tako smo vzpostavili druge pomembne afriške institucije. Imamo Afriški inštitut za vračanje, ki mm, pomaga našim partnerskim državam pri trajnostnem upravljanju postopka vračanja migrantov. Prav tako smo vzpostavili Afriški observatori za migracije v Afriki. Maroku. Tako imamo sedaj tri opazovalnice, imamo tega v Maroku, potem center v Malijo in pa imamo center za sodelovanje in migracije v Sudanu. Ta je bil prej znan kot Rok, sedaj pa se imenuje Kok, kajti gre za kontinentalni center. Ti centri so specializirani. Centri v okviru Afriške unije spadajo pod oddelek za um, zunanje zadeve, ki se ukvarja z vprašanji migracij. Te institucije lahko ponudijo nujno tehnično pomoč našim državam članicam na, področju, na različnih področjih upravljanja migracij, s tem lahko prispevajo k bolj varnim in uh, urejenim up, uh, upravljanju migracij v Afriki. Zato bomo morali zagotoviti, da bodo te institucije polno operativne. Naj zaključim. Podbujanje prostega gibanja oseb v okviru našega protokola o prostem gibanju in v okviru nedavnega, nedavno sprejetega obsežnega in poglobljenega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju. Menim, da bo ta protokol imel eh, daljnosežen učinek na naše sodelovanje. Eh, tako bomo omogočili soočanje z vzroki za nezakonite migracije v Afriki, poskrbeli bomo za ustvarjanje delovnih mest, eh, izboljšali bomo investicije in pa trgovinsko politiko, poskrbeli bomo za transfer veščin in znanja. V tem smislu bi želela povdariti pomen eh, strategij, ki morajo biti zazrte v prihodnost. Posvetiti se moramo delovnim migracijam, zakonitim migracijam, omogočiti moramo okvir mobilnosti za podjetnike, za raziskovalce, za akademike, omogočiti moramo programe poklicnega in drugega izobraževanja in usposabljanja. Eh, veselimo se krepitve partnerstva med EU in AU. Podariti moramo, katere so prednosti zakonitih migracij med obima kontinentoma in skupaj se moramo soočiti z izzivi, ki so povezani z nezakonitimi migracijami. Evropska unija oziroma Afriška unija je še naprej zavezana partnerstvu z Evropsko unijo za delovanje v korist prebivalstva na obeh kontinentih. Želim vam uspešno konferenco in hvala lepa vsem skupaj. Hvala lepa, gospa komisarka, za vaš prispevek. Sedaj pa dajem besedo komisarki Urpilajnen. Zanima me, če se sedaj lahko vidimo in slišimo. Da, jaz sem z vami, me slišite. Ja, sedaj pa vas lahko tako vidimo, kako tudi slišimo. Izvolite. Antumas. Draga predsedujoča, Monika in Tomas, draga sestra Amira, komisarka Afriške unije, vaše ekscelence, dragi kolegi. V čast mi je, da lahko sodelujem v tej pomembni medparlamentarni razpravi, ki se odvija o pravem času. Gre za migracije in azil. Osredotočamo pa se na naše delo, ki teče na zunanjo razsežnost. Jasno je, da Evropa sama ne more obvladovati in uravnavati migracij. Pri tem moramo sodelovati s partnerskimi državami na podlagi zaupanja, eh, deljenih odgovornosti in interesov obeh strani. Hkrati moramo spregovoriti tudi o tveganjih, ki jih prinašajo nezakonite migracije in prisilne razselitve. Prav tako pa je treba zajeti koristi zakonitih migracij. To je kritičnega pomena, če želimo doseči cilje trajnostnega razvoja. Prav tako moramo zagotoviti, da na nikogar, prav nikogar ne bomo pozabili. Z ustrezno urejenimi migracijami lahko prisujemo krasti razvoj, razvoju in socialni dinamiki ter zmanjšamo neenakosti. Naš dialog in sodelovanje pa je treba prilagoditi tudi specifičnemu kontekstu v vsaki partnerski državi, pri čemer je treba upoštevati Eh, dane okoliščine in specifike držav. Treba je prisluhniti našim partnerjem, razumeti, kakšne so njihove prioritete, kakšne so njihove potrebe in kako jih lahko najbolje podpremo. V ta namen v paktu o migracijah in azilu predlagamo, da bi razvili in poglobili celovit pristop, celovita partnerstva na področju migracij s ključnimi državami izvora, tranzita in destinacije. Prav včeraj je potekal sedmi ministrski dialog med Nigerijo in EU. V okviru tega dialoga smo poskušali okrepiti naš dialog o migracijah in mobilnosti. To je ključni del našega sodelovanja z Nigerijo. To povezujemo tudi s socialnim razvojem, opolnomočenjem mladih, enakostjo spolov, pa tudi eh, mirom in varnostjo. Migraciji ne moremo gledati osamljeno, izolirano. Nov postkotonujski sporazum je ključen del takšnih partnerstev. In dogovor je že skoraj da dosežen, vendar pa zdaj potrebujemo politično voljo, da bomo končno prestopili ciljno črto. Upam, da k malu. Ko sodelujemo z mednarodnimi partnerji, eh, se moramo tega lotiti na vseh ravnih, na bilateralni ravni, z posameznimi partnerskimi državami, na regionalni ravni, s pomočjo obstoječega regionalnega dialoga med EU, in regijami, recimo Valeta, Rabat, Kartum, Budapešta in Praga ter procesi, iz, ki so se pričeli v teh mestih. Potem je tu še celinska raven in več stranski pristop. Ko Evropa, eh, Evropska unija aktivno sodeluje v združenih narodih oziroma v okviru držav AKP. Dialoge o migracijah bomo umestili v širši kontekst naših odnosov s partnerskimi državami. Govorili bomo tudi o vizumih, razvoju, varnosti, trgovini, kmetijstvu, naložbah in ustvarjanju delovnih mest, energiji, okolju ter podnebnih spremembah, pa tudi seveda izobraževanju. Priznali bomo, da je treba migracije vključiti v takšne pogovore kot eno izmed ključnih tematik. Obenem pa lahko spodbude na teh področjih politike uporabimo tudi zato, da ustrezno uremo migracije tam, ko je to primerno in potrebno. Evropska unija in njene države članice bodo zagotovile polno koordinacijo in dosledne ukrepe. Delovali bomo kot ekipa, ekipa Evropa. To smo pokazali tudi v našem globalnem odzivu na krizo COVID, ki je povzročil COVID-19. Evropski parlament in nacionalni parlamenti morajo pri vsem tem sodelovati, vsekakor. Če želimo, da bi Evropa lahko zagotovila spremembe, je treba zagotoviti tudi finančne instrumente, za mednarodno sodelovanje, ki so predvidene v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira. E, pri tem mislim na instrument, o katerem se sicer še pogajamo in upam, da bo kmalu tudi sprejet. Bo pa to ključno tudi zato, da se ustrezno razvije sodelovanje na področju migracij. Deset odstotkov proračuna tega instrumenta se bo uporabilo za financiranje ukrepov za obvladovanje migracij in naslavljanje vzrokov nezakonitih migracij ter eh, prisilnega preseljevanja. Naša finančna pomoč partnerskim državam je pomembna in v okviru instrumenta Indiki in bomo imeli ustrezno prožnost, da se odzivamo tudi na spreminjajoče se okoliščine. Hvala lepa, predsedujoča. Veselim se že razprave in razmislekov poslancev in poslank. Hvala lepa. Najlepša hvala, komisarka. Zdaj dajem besedo znova gospodu Tobeju za naslednji del naših razprav. uh, now, oh, thank you. Um, Hvala, Monika Gregorčič. Preden damo besedo poslancem v Evropskem parlamentu in poslancem v nacionalnih parlamentih, uh, bomo pričeli z dvema sogovorcema. Najprej gospod Nikola Bej direktor Danskega eh, begunskega sveta v Bosni in Hercegovini. Eh, gospod Bej, besedo dobite za pet minut. Izvolite. Dobar dan, najlepša hvala za besedo. V okviru zunanje razsežnosti in partnerstva s tretjimi državami, Danski begunski svet meni, da je pomembno izpostaviti, kako evropske politike izvajajo vse več migracijskega pritiska na sosednje države. O zunanji razsežnosti ne moremo govoriti izolirano. Ko se migrante potiska nazaj, je to jasen primer, kako evropske države poskušajo odgovornost preložiti na sosednje države. Danski begunski svet uh, redno beleži primere odrinjenih migrantov iz Hrvaške v Bosno vsak mesec. Eh, skoraj 2000 takšnih primerov smo zabeležili avgusta letos. V poročanjih žrtve redno govorijo o nasilju, eh, neustrezno izpeljanem azilnem postopku, kraji in uničenju osebne lastnine. Tako da ni treba posebej povdarjati, da gre tu za jasno kršitev evropske, eh, evropskega, azil, evropskega azilnega migracijskega pravnega reda. To pomeni eh, tudi jasno tveganje, da pride do humanitarne krize. Treba je izboljšati zmogljivosti za sprejem, centre za sprejem in ker do tega še ni prišlo, mora vsaj 2000 ljudi živeti v ruševinah, šotorih, nimajo dostopa do ustreznega bivališča, do uh, osnovnih storitev, zima pa se bliža. In zima v Bosni in Hercegovini pomeni temperature od minus 15 do minus 20 stopinj Celzija. Uh, Eh, migrante se nadleguje, vlada jim ne ponudi pomoči, tako da se njihova situacija hitro slabša in tu gre za migrante, begunce in prosilce za azil v Bosni in Hercegovini. Novi pakt predlaga okrepljeno sodelovanje z državami Zahodnega Balkana, vendar morajo v teh partnerstvih biti vključene človekove pravice in deljene odgovornosti. Glavni cilj ne more biti odvračanje ljudi in premestitve ljudi tako, da sploh ne dosežejo Evropske unije. Instrumenti, ki podpirajo gostiteljske države in države tranzita, bi se morali osredotočiti na to, da zagotovijo ustrezno človeško dostojanstvo. Ne smejo biti pogojeni s tem, ali tretja država eh, ima sprejete sporazume o eh, vračanju. Prav tako je treba zagotoviti srezno spoštovanje ciljev izkoreninjenja revščine, spoštovanja pravic v skladu s cili trajnostnega razvoja partnerstva bi se morala vse bolj sredotočiti tudi na vladavino prava, tako da se spoštuje pravice ljudi, ki se selijo. Ljudje imajo pravice ne glede na to, ali so jih države, ali jih države želijo izpolnjevati ali ne. Zato je treba zagotoviti predvidljivo financiranje, ki bo dolgoročno strani EU, tako da bodo lahko nacionalne vlade izvajale dolgoročne načrte. In to morajo biti načrti, ki spoštujejo temeljne pravice, zaščito ljudi pred nasiljem, pred kršenjem osnovnih človekovih pravic, ne glede na to, kakšen je njihov migracijski status. Ključni prvi korak je, da se konča nasilje na mejah in odvračanje ljudi od prestopa meje, kar se dogaja na meji s Hrvaško in številnih drugih mejah Evropske unije. Zato je treba neodvisno nadzirati meje. Eh, predlog komisije za takšen mehanizem nadzora je gotovo korak v pravo smer. Vendar pa s tem tvegamo, da bodo to znova samo besede, razen če se bo mehanizem razvil tako, da bo dejansko učinkovit, da se bo področje uporabe osredotočilo na tista mesta, kjer se ljudi odvrača od prestopa, da bodo vlade, ki uh, se jih uh, obtožuje, da podpirajo nasilje, potem tudi, da se bo ta dejanje potem tudi preiskovalo in da se bodo ustrezno določile posledice za takšna dejanja. Prav tako mora Evropska unija eh, razviti tudi dodatne poti za zaščito. Treba je pomisliti na združitve družine, eh, olajšanje delovske mobilnosti. Prav tako je treba zgoditi varne alternative za ranljive migrante. Vodilna načela svetovnega pakta za migracije ponujajo dobre reference na tem področju. Hvala še enkrat za priložnost, da o tem danes spregovorim. Prav tako sem na voljo tudi za kakršnakoli dodatna vprašanja. Hvala lepa. Thank you, Mr. Uh Hvala, gospod Bej. Zdaj bo na vrsti gospod Miliben, predsednik in izvršni direktor Mednarodnega odbora za reševanje, oziroma moral bi biti na vrsti. Moral bi biti na vrsti, žal se danes ne bo mogel oglasiti v živo, bomo prisluhnili video posnetku, ki nam ga je poslal. Gospod Miliband. Hello, I'm David Miliband. Pozdravljeni, sem David Miliben, predsednik in izvršni direktor Mednarodnega odbora za reševanje. Naš odbor je ponosen, da je partner Evropske unije in številnih držav članic, ko se borimo proti eh, najbolj perečim svetovnim katastrofam. Dejavni smo v 40 državah, kjer divjajo konflikti in nesreče in po pomagamo ljudem na terenu imamo uh, partnerstva z državami Sahela, dejavni smo na osrednji sredozemski poti, prav tako tudi na Bližnjem vzhodu in Daljnem vzhodu. Vsi si seveda želimo, da bi ta razprava potekala v živo, sam si želim, da bi bil lahko prisoten osebno, pa žal danes uh, ni šlo. Mednarodne uh, prisilne razselitve so danes tako hude kot še nikoli. Zdaj grozi še kriza COVID-a. Šibke države še bolj trpijo in to pomeni, da nov evropski pakt potrebujemo bolj kot kdajkoli prej. Ta panel pod, bi moral podpreti tretje države. Eh, in to je tudi zdaj pomembneje kot kdajkoli prej. Naše izkušnje na terenu kažejo, da države potrebujejo pomoč. Priča smo konfliktom in revščini, zaradi česar se ljudje morajo seliti. Vendar pa vidimo tudi naložbe, ki pomagajo ljudem vrniti upanje v boljšo prihodnost. Kot največja humanitarna donatorka Evropska unija in njene države članice eh, lahko zagotovijo nov zagon in se borijo proti težavam. Potrebujemo učinkovito strategijo, zato pa so potrebne tri točke. Prvič, pakt želi zagotoviti celovita mednarodna partnerstva. Kako to doseči? Treba se osredotočiti na cilje trajnostnega razvoja in to, v kolikšni meri jih dosegamo. Sploh, ko gre za ranljive in razseljene ljudi, treba se postaviti jasne cilje, kako tem ljudem pomagati. Treba je okrepiti odpornost ljudi in skupnosti tam, kjer živijo. To ni le pravilno, je tudi pametnost. Le s tem lahko zagotovimo da bodo evropski politični okviri dosledni in usklajeni z interesom recimo afriških partnerk, eh, da se bomo tako borili proti gospodarskim in družbenim izzivom. Brez partnerstv načrti ne bodo uspeli. Razumem željo, da je treba bolje obvladovati migracije, ampak če ne bomo zagotovili varnosti in blaginje, samo z nadzorom meja ne bomo dosegli nič. Uh, Naše ekipe vsak dan opazujejo, kako učinkoviti so dobri programi, ko krepijo odpornost ljudi in skupnosti. V Nigru, recimo, mednarodna reševalna skupnost krepi socialno kohezijo in integracijo skupnosti z dejavnostmi, ki krepijo povezave med ljudmi in mesti. To je pomembno za ljudi, ki se selijo in za gostiteljske skupnosti. Drugič, Evropska unija mora prilagoditi svoja orodja financiranja realnosti migracij. Pravi način usmerjanja financiranja je, tako, da je ta, da poskušamo izpolniti cilje trajnostnega razvoja. To bi moralo biti, um, to bi moral biti svetovni fokus. Konflikti in revščina so dejanski problemi. Na to bi se bilo treba osredotočiti. Uh, Mednarodni odbor za reševanje je organizacija, ki deluje na podlagi dokazov. Naprimer, če zagotovimo čez regijske eh, pomoči, s tem bolje pomagamo ljudem kot s eh, kratkoročnimi obroki denarne pomoči. E, to je bistveno za okrevanje, skupnosti tako lahko postanejo bolj ekonomsko odporne in samozadostne. Naj e, to ponazorim s primerom. Gospodarske naložbe v ženske so bistvenega pomena za stabilne in močne skupnosti. Naše izkušnje, kažejo, da takšni programi prinesejo dvojne koristi. S tem se zmanjša nasilje na podlagi spola, prav tako pa se izboljša eh, ekonomski položaj družin. Potem pa je tu še geopolitična razsežnost. Bidenova administracija eh, bo zdaj prevzela vajeti. Ampak Evropska unija mora voditi multilateralno s partnerji, da se bo zagotovil globalni okvir s partnerji. Nova administracija v ZDA pomeni nov razlog za upanje. Načrti Bidenove administracije naj bi okrepili številne oziroma oživili številne programe in to bi morala biti spodbuda tudi za države članice, da poskušajo storiti več, da sprejmejo nove zaveze z leto 2021. Od eh, cilja 15 tisoč v času Trumpove administracije naj bi ZDA zdaj ponovno sprejeli 125 tisoč uh, razseljenih ljudi. V Evropski uniji pa, ne, pa je cilj 30 tisoč ljudi in s tem se vračamo na ravni iz leta 2016. Vendar pa tragedija in smrtne žrtve v sredozemlju, ko se je samo prejšnji teden pred obalo Libije utopilo 100 ljudi, uh, pomeni, da je treba zagotoviti varne in zakonite poti, da bodo lahko prosilci za azil se tudi ustrezno obravnavali v Evropski uniji. Evropa si ne more privoščiti, da bi zaostajala in ne more si privoščiti, da bi pozabila na najbolj ranljive ljudi na tem svetu. Hvala za to, da ste mi dali priložnost, da spregovorim danes. Lahko se obrnete na našo pisarno v Bruslju, lahko stopite v stik z drugimi pisarnami, ki jih imamo posod po svetu. Eh, mi se vsekakor zauzemamo za evropski interes in vrednote. In še enkrat hvala, da ste mi dali besedo. Uh, uh... Hvala, gospod Miliband, za vaše sporočilo, ki ste nam ga poslali v videoposnetku. Zdaj pa bomo pričeli razpravo s poslanci in poslankami, pri tem mislim na nacionalne parlamente in Evropski parlament. Uh, Oglasil se bo en poslanec eh, oziroma poslanka Evropskega parlamenta, potem pa dva poslanca oziroma poslanki nacionalnih parlamentov. Mislim, da je najbolje, da kar pričnemo. Najprej bom dal besedo gospe Mariji Soraji Rodriguez Ramos, ki je pristojna za odnose s panafriškim parlamentom. Je pa iz politične skupine Renew. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. spoštovani kolegi. Prvo kot prvo bi se želela zahvaliti za priložnost, da spregovorimo o migracijski politiki danes. Naš cilj danes tu je, da najdemo nove ideje, zato da bo se tem bolj vzdržen, trajnosten. Vsaka priseljevalna politika mora biti osnovana na spoštovanju človekovih pravic. In mislim, da je jasno, da potrebujemo veliko bolj integriran, holističen pristop, veliko več sodelovanja prav tako potrebujemo. Kar zadeva integriran pristop, pa moram pozvati k več solidarnosti. In to velja tudi za države članice Evropske unije. Deljene odgovornosti imamo mi, države članice, in teh, s temi odgovornosti se ne, morete, se ne morejo soočiti samo vstopne države članice. Če bi storili to, bi ogrozili tiste najbolj renljive migrante in spoštovanje njihovih pravic. Kot drugo, eh, bolj holistično vizijo potrebujemo. Migracije se lahko izjemno pozitivne, ogromen potencial predstavlja. predstavljajo. To je pokazala tudi pandemija. Številne ključne storitve med pandemijo so bile izvajane strani migrantov. Oni so stali nam ob strani, delali so tudi med pandemijo. In kot uh, zadnje, več sodelovanja potrebujemo. Kot uh, predsednica uh, skupine, panafriške skupine v parlamentu. Napovem, da imamo jutri zelo pomemben sestanek s Afriško unijo in pogovarjali se bomo raz, ravno o teh temah - migracija, zil, razseljene osebe in tako naprej. Vemo, kakšne zaveze smo sprejeli v deklaraciji iz valete 2015, potem imamo tu še rabatski proces in to je dobra podlaga za delo, ampak vemo, da bomo uspeli samo s tesnim sodelovanjem med različnimi parlamenti za Afriško unijo. Hvala. Hvala lepa. Gospa Vos iz eh, Nizozemskega senata, skupina SD. She's not connected, sir, uh, for the moment. Eh, zaenkrat se še ni vklopila, prav. Potem je na vrsti gospod Karmelo Mifsud Boniči iz Malteškega parlamenta. Izvolite. Mr. Misford, we Gospod Mifsud, eh, ne vidimo prave slike, verjetno ni vklopljena prava kamera. Prav potem gremo naprej. Gospod Carlos Zorinjo, moj dragi prijatelj, predsednik delegacije za skupno parlamentarno skupščino AKP EU. Thank you. Thank you Hvala. Zelo vesel sem, ker lahko sodelujem na tej konferenci na visoki ravni kot so predsedojoči medparlamentarne skupščine AKP-EU. Okvir AKP-EU je najbolj celovit sporezum med Evropsko unijo in tretjimi državami in tudi podlaga za nadaljni razvoj. Pokrivamo razvoj, trgovino, človekove pravice, demokracijo, pravno državo, eh, dobro upravljanje in tako naprej. Pogajanja o novem postkotonovskem sporazumu še tečejo, kot je povedala že komisarka Urpilajnen. Eno izmed najbolj perečih vprašanj pri teh pogajanjih so migracije oziroma, če, bom, če ne bom bolj natančen, določbe v zvezi z nezakonitimi migracijami in sodelovanje glede vrnitev. Besedilo sicer priznava pozitivne vidike migracij, vendar pa sporazum pestijo številna nesoglasja glede terminologije ehm, na področju vrnitev migrantov. Tako da se je to treba ogledati v širšem kontekstu. Borimo se za obsežen sporazum med eh, Evropsko unijo in Afriko. Evropska unija znova in znova povdarja, da želimo zgraditi partnerstvo v medparlamentarni skupščini z AKP to podpiramo, vendar pa je treba upoštevati tudi razlike, ki obstajajo. Drugače eh, partnerstva ne bomo dosegli. Treba je priznati, da se interesi med partnerskimi državami razlikujejo. Eh, afriške države na vrnitve imigrantov pogosto gledajo kot na breme. Zato jim moramo pomagati pri unovični integraciji, saj je to za nje precejšnja težava. Ko gre za upravljanje migracij, bi morali evropejci izkazati solidarnost, recimo, ko gre za preselitve in premestitve beguncev v Evropski uniji zdaj nosijo, nosi breme le nekaj držav, status quo pa ni več vzdržen. Treba je zagotoviti tako solidarnost eh, z državami kot z ljudmi, ki potrebujejo zaščito. Vse države morajo prevzeti svoj del odgovornosti na podlagi mednarodnega prava, prav tako je treba spoštovati pak Združenih narodov o migracijah in beguncih. Uloga Evropske unije oziroma pogled Evropske unije je, da je treba migracije obvladati in zajeziti, ampak to je uh, pogled, ki ne seže prav daleč. Migracije. Je treba obvladovati tako, da se osredotočimo na različne vidike. Pogosto so ljudje odvisni od eh, čezmejnih vidikov, naprimer od čezmejne trgovine, skupnosti, so na različnih stranih meja in vse to je treba upoštevati. So pa takšna globalna partnerstva seveda izjemno pomembna za obe celini in tudi vlogo Evrope v svetu. Hvala lepa thank you. Uh, Hvala, prosim vas, poskušajte se omejiti na dve minuti, ko govorite. Zdaj na vrsti gospod eh, Katanuči. Gospod Kasteluči, se pravi, čujem, iz Nemškega zvezdnega parlamenta. Uh, Hvala lepa, gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Začetek bi se tudi sam navezal na komisarko Urpilajnen in povedal, da mora iti za enakovredna partnerstva. Ne moremo iti z našimi pogledi na migracije v Afriko in pri tem pozabiti na. Um, tiste izzive, s katerimi se soočajo oni, naprimer na razvoj. ne smemo zapraviti našega razvojnega sodelovanja, nikakor ne. To je prva pripomba. Drugič, tudi na področju migracij se ne smemo zdaj osredotočati le na uh, eh, zaezitev nezakonitih migracij. Mene dosti bolj skrbi to, ali bodo tisti, ki dejansko potrebujejo zaščito in zato bi se morali boriti za tiste, ki so preganjani, da bi dejansko jim lahko ponudili varnost ne smemo se osredotočiti le na zajezitev nezakonitih migracij. Treba je imeti pred očmi tudi spoštovanje mednarodnega prava in pogodb. Ne smemo govoriti le o tem, da, kako krepiti nadzorne mehanizme. Nemška pesnica, ki je, eh, nemška avtorica, ki je sama doživela pregon, pravi v svoji avtobiografiji, da pri begu vsi potrebujejo pomoč in na to moramo misliti, eh, ko se borimo proti mrežam tihotapcev in proti mm, mrežam kriminalnih združb, ki olajšujejo nezakonite migracije. Eh, Združeni narodi so pozvali, da je treba v desetih letih zagotoviti en milijon mest za ljudi, ki so se morali razseliti. Evropska unija želi poskrbeti za zakonite poti priseljevanja, ampak moramo postati tudi velikodušnejši, zato pa potrebujemo ustrezne predpise. Tu ne gre le za preselitve in premestitve, gre tudi za partnerstva, za eh, izobraževanje in usposabljanje, gre tudi za krožne migracije in na tem moramo res še trdo delati. Hvala lepa. Uh, thank you. Uh, I want to give the floor to Najlepša hvala. Stefan Jempen ima besedo. Ki je poslanka v Luksemburško parlamentu, parlamentu, izvolite. Not connected, sir. Ni povezave. Okay, uh, we go to the next. Prav, potem pa nadaljujemo z naslednjim na seznamu. Gospa Griesberg, ki je podpredsednica najpomembnejšega pod odbora v Evropskem parlamentu, gre za odbor za razvoj. Izvolite. Madame Erzberger, vous pouvez appuyer sur le bouton speak. Gospod Erzberger, lahko pritisnite na mikrofon, na povezavo, ja? Prav? Me slišite? Prav, super. Liebe Kolleginnen und liebe Hvala za besedo, drage kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Zares sem vesela, da smo se danes eh, lotili te pomembne razprave v času eh, nemškega predsedovanja svetu. Eh, zdaj se lahko spominjam tematik, s katerim sem se ukvarjala oziroma s katerimi se ukvarjam. Zame in za mojo stranko, zelene, je trenutni pristop ponekod problematičen, ampak kot poročevalka v senci za strategijo EU-Afrika mm, obravnava migracije z različnih, raznolikih vidikov. Ko gre za partnerstva z Afriko in poganja postkotunijski sporazum, so migracije sporna tematika. Seveda o tem znova in znova govorimo, ampak še enkrat je treba povdariti, da se treba boriti proti vzrokom za migracije. V odboru za razvoj je zato treba delati na tem, da se zagotavlja mir, eh, varna, eh, zadostna oskrba s hrano, možnost do zaposlitve zagotovi v državah izvora in da so te tematike v osrčju razprav. Seveda pa se je treba vprašati, kje lahko kot Evropska unija pri tem pomagamo. Eh, to, lahko to zagotovimo z evropskimi partnerstvi. No, treba je potem pomisliti tudi na vse to, kar počnemo. Recimo, ko izvažamo mleko v prahu in s tem uničujemo afriške trge ali pa ko gre za izvoz orožja v državah, kjer divjajo konflikti. Pogosto govorimo le o tem, kako se bomo zaščitili mi, kako lahko eh, zagotovimo eh, mir in varnost pri nas. Sama pa pogosto pogrešam vprašanje, kakšne škodljive dinamike bi lahko ustavili v našem sistemu. In tu je treba upoštevati tudi to, kar je povedal predsednik Sasoli danes zjutraj. To bi lahko bila priložnost za Evropo. Če bi prevzeli vodilno ulogo v tem procesu, postavili nove standarde za solidarnost in spodbujali ter ohranjali vrednote naše unije. To pa konkretno pomeni, da ne smemo kriminalizirati tistih, ki rešujejo človeška življenja. Hvala lepa. Uh, Najlepša uh... hvala. Nek tebi je naslednji. Je poslanec v, parlamen, eh, v slovenskem parlamentu, izvolite. Um, Izzivi, ki, prinašajo, ki jih prinašajo migracije in azilni sistem za Evropsko unijo, tudi med globalno pandemijo niso izginili. Več, stiske posameznikov so se zgolj povečale. In predstavljen predlog pakta o migracijah in nadzilu predstavlja korak k ureditvi tega področja na ravni celotne unije in hkrati odpira številna vprašanja. Če se posvetim zgolj zunanji dimenziji. Menim, da so ključne povezave s tretjimi državami in pa državami izvora. To pomeni, da je potrebno doseči skupne dogovore in uskladitve, izmenjavo podatkov, preprečevanje kriminala in pa seveda tih otapljanja ljudi. Nedolgo nazaj sem na konferenci v okviru skupine za parlamentarni nadzor Europola jasno povdaril, da je takšno sodelovanje med državami izredno pomembno. Še zlasti pa je pomemben demokratični nadzor in varstvo podatkov. Zavedati se namreč moramo, da kriminalne združbe v času kriz ne mirujejo in da razvijajo nove oblike tihotapljenja ljudi. In na to in to moramo zaznati in tudi sankcionirati. To namreč vpliva tudi na migracije v Evropski uniji. In kaj so pravzaprav razlogi za takšne migracije in kje lahko pomagamo v osnovi? Po mojem mnenju je nujno ukrepiti multilateralni pristop, poglobiti humanitarno sodelovanje in pomoč. In ne pozabimo, to so vrednote Evropske unije. Slovenija z mednarodnim razvojnim sodelovanjem prispeva k razvoju in reševanju humanitarnih kriz, pa tudi k krepitvi odpornosti na krize. In v okviru pakta je seveda potrebno določiti pravila in ukrepe, ne smemo pa pozabiti na človečnost. Ker mednarodni odnosi in zunanje politična situacija seveda vplivata tako na reševanje kot eh, zaostritve eh, migracijskega vprašanja, bi si tukaj vseeno želel večjo vključenosti visokega predstavnika Borela in pa sprotno obveščanje držav članic, da se le te lahko odzovejo hitreje. Naj tukaj izrazim še manjšo kritiko celotni uniji, saj parlamentarci opažamo prepočasen odziv na krize. Tako da, drage dame in gospodje, kaj torej lahko storimo vsi skupaj, da sprejmemo kompromisni in učinkovit končni dogovor v okviru migracij v doglednem času in kakšno metodologijo bi lahko uporabljali, da bi v najbolj oziroma da bi najbolj obremenjenim državam hitreje pomagali že v mestnem času, ko se tak pakt sprejema. Vse dobro in pa hvala lepa. Thank you. Lastly, uh, I will give the floor to Mr. Davor Ivo Stier, uh, member of the parliament in. Zdaj pa še gospod Ivo Stier, ki je uh, poslanec v hrvaškem parlamentu, je pa tudi nekdani poslanec v Evropskem parlamentu in nekdani član odbora Envi. Izvolite. Can you press the speak button, please? Lahko prižgete mikrofon, prosim? Yes, we can see you and hear you. Is that okay now? Yes, sir, thank you. Ja, slišimo vas. Prav, najlepša hvala. Še enkrat eh, lepo pozdravljeni iz Hrvaškega parlamenta. Dve zadeve bi želel omeniti. Prvo kot prvo, bolj učinkovita bolj očikovito sodelovanje evropskih partnerjev pri upravljanju nacionalnih meja. Veliko resursov smo usmerili v upravljanje zelo dolge meje med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Več kot tisoč kilometrov meje imamo. Slovenija je zgradila ograjo iz bodeče žice med, na meji med Hrvaško in Slovenijo in Mačarska je storila isto. Namesto, da bi uh, na ta način zapravljali svoje resurse, bi bilo bolje, da vključimo v svoje sodelovanje države, član, države, ki še niso članice, pa želijo biti, naprimer Bosna in Hercegovina. Dogovor o status bi lahko imeli z Bosno in Hercegovino, na ta način bi Bosni pomagali, da upravlja, bolj učinkovito upravlja svojo mejo, naprimer s Srbijo. Frontex je tako in tako že uh, Eh, razmeščen v določenih eh, balkanskih državah in mislim, da bi to bilo bolj učinkovito. Prav tako bi lahko privrševali določena sredstva, ta sredstva pa bi lahko uporabili tudi za boj proti vzrokom migracij. Delati moramo na, na področju razvoja. V tej situaciji po Kotenu je izjemno pomembno tudi to, da ustrajamo na tem, da se SDG 16 izvaja, gre za pravno državo. Ne smemo pozabiti, da več evrov pride iz Afrike v Evropo, to gre za črn denar, kot pa uh, evrov, ki potujejo iz Afrike v Evropo v uh, obliki razvojne pomoči. Tako da moramo biti bolj učinkoviti pri izvajanju svoje pomoči. Hvala. Uh, thank you, uh, uh, Jutta Urpilainen. Najlepša hvala, komisarka Jutta Urpilainen. Nas je nažalost morala zapustiti, bi pa želel še sam kot sopredsedujoči dodati najlepša hvala za vse vaše prispevke. Zelo zanimivo je bilo prisluhniti vsem, ki so se pridružili tej razpravi. Zdaj pa dajem besedo zopet eh, so predsedujoči Moniki Gregorčič. Izvolite. Thank you very much. Um... Ja, najlepša hvala. Nadaljevali bomo z drugim delom naše razprave. Na začetku bi vas eh, prosila, da se držite dvominutne časovne omejitve. Besedo dajem Viselju Lima, poslancu v Evropskem parlamentu, je pa tudi član AFETA. Se z nami. Good afternoon, everyone. Um... Ja, najlepša hvala. Oblikovanje partnerstva s tretjimi državami je naslov te, tega panela. Mislim, da je to uh, mora biti izhodišče Evropske unije pri migracijah. Družine, ki se odločijo iti v tujino živeti, niso problematične, če so izolirane. Problem, problem je, če pride do masovnih premikov in ti masovni premiki prebivalstva včasih povzročijo številne strahove v državah, ki jih sprejmemo. Do migracije pa vedno pride zaradi strahov, zaradi hudih situacij, v katerih živijo migranti doma. Če teh situacij ne bi bilo, tudi migracij ne bi bilo. Zato moramo Eh, skovati globalna partnerstva z državami izvora, le na ta način bomo učinkoviti. To je tudi a, eh, smisel sklada za tretje države, ki je bil vzpostavljen. Na ta način bi lahko pomagali državam izvora in pri tem se borili proti samem izvoru težav. Prepričana sem, da gre nova strategija Evropske unije za Afriko v pravo smer. Bi pa želela izpostaviti še to, da imamo tako mi kot Afriška unija določene interese in predvsem legitimno je, da vsi zasledujemo svoje interese. Migracija mora biti plus tako za države izvora kot uh, za namembne države. Poskrbeti pa moramo tudi za to, da iz eh, izvornih držav članic ne bodo izgubili vseh kvalificiranih kadrov. Spoštovati moramo tudi njihove odločitve. Potem je tu še humanitarna pomoč, to je dožnost nas vseh. ne smemo biti dvolični. Pravih odnosov s tretjimi državami ne moramo imeti z državami, kjer vladajo despoti, kjer pravzaprav eh, neke legitimne vlade nima, nimajo. Najlepša hvala. Thank you very much. The next one. Najlepša hvala, naslednji, ki se bo oglasil je gospod Pedro Felipe Suarez iz eh, portugalskega parlamenta, podpredsednik odbora za zunanje zadeve. Izvolite. Madam Chair, uh, Mr. Suarez is not connected. And... Gospod predsedujoča, gospoda Suareza nimamo na povezavi. We'll go to Ms. Bolot. <laughs> Thank you. Predlagam, da nadaljujemo z gospod Volat. I give now the floor to the member of Europe. Prav, potem predajam besedo gospod Bettini Volat, poslanki v Evropskem parlamentu, je članica pododbora za človekove pravice. Herzlichen Dank, dass ich das Wort ergreifen darf und danke auch für alle bisherigen Diskussions. Hvala lepa tudi vsem doslej za prispevke v trenutni razpravi. Ja, seveda mora Evropa imeti dobro sodelovanje s tretjimi državami, to je nujno, ampak vsi postopki morajo teči transparentno, seveda pa je treba pri takšnem sodelovanju. Uh, Nujno preverjati spoštovanje človekovih pravic. To ni vedno tako. Prejšnji govorci so že omenjali um, prekerne situacije, naprimer v Bosni in Hercegovini, ki trajajo že leta. Do danes še ni prišlo do ukrepov strani EU. In to potem imenujemo eksternalizacija azilne politike, čeprav gre pravzaprav za eksternalizacijo odgovornosti. Sama sem že dvakrat obiskala hrvaško-bosansko mejo in uh, pričevanja ljudi na terenu so pretresljiva. ne moremo vsega samo potiskati v tujino. Pri novih načrtih Evropske unije se osredotočamo predvsem na vrnitve. Kako se lahko uh, zagotovi, da se bodo na tem področju spoštovale človekove pravice. Pomislimo naprimer na Afganistan in sporazum s Turčijo. Smo prepričani, da, bo, da bodo tam ljudje res eh, lahko uživali osnovne temeljne pravice. Potrebujemo ustrezen pristop za spoštovanje mednarodne zaščite in s tem povezanimi obveznostmi.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 Najlepše hvala, najlepše hvala tudi, ker ste mi danes omogočili sodelovanje na tem izjemno pomembnem dialogu. Pogovarjamo pa se o enem izmed največjih eh, problemov, s katerim se sooča Evropa danes. V zadnjih 13 letih smo imeli tri države, ki so bile najbolj obremenjene. Gre za Grčijo, Italijo in Španijo. Včasih dobimo pač več migrantov, včasih manj, včasih je več v Grčiji, včasih več v Italiji, vse odvisno od leta. Od eh, priključitve novih držav članic v Evropsko unijo, torej od leta 2004 naprej, so te države članice eh, najbolj obremenjene, kar zadeva migracije. Zato je ključno sodelovanje s tretjimi državami. To, ukrepiti bomo morali sodelovanje zlasti v okviru tistih držav članic, ki so uh, zainteresirane za več sodelovanja. Če želimo biti uspešni, moramo tudi imeti skupni evropski sistem zavračanja. Samo na ta način bo Evropska unija okrepila svoje zmogljivosti in eh, lahko vplivala tudi na situacijo tisti država, kjer se sooča z največ državami. Hvala. Najlepša hvala. Detlev Zajev je naslednji poslanec v nemškem parlamentu. Vielen Dank, äh, guten Tag, äh, liebe Kollegen. Hvala lepa, lepo pozdravljeni kolegi in kolegice. Skupni evropski azilni sistem äh, je sestavljen iz petih zakonodajnih in nezakonodajnih predlogov. K temu lahko dodamo še predloge za partnerstvo za uračanje. Na papirju je zapisano, da bi naj bilo to vzpostavljeno. Ne razumem, zakaj eh, komisija ni že zdavnaj tega upoštevala pri organizaciji, zakaj ni vzpostavila strokovne skupine na tem področju. Še en korak dlje, zunanja razsežnost migra, migracijske politike predvideva, da bi gradili na že obstoječih partnerstvih, obstajajo že dobri nastavki sodelovanja, obstajajo že nacionalni sporazumi. Dobro bi bilo, če bi vzpostavili strokovno skupino za zunanjo razsežnost. V komisiji v Bruslju za to področje je pristojnih več direktoratov, bi morali vse skupaj nekako strniti. Eh, in na podlagi vseh informacij bi potem razmislili o tem, kako bi lahko spostavili oziroma sprejeli nove spodbude za oblikovanje partnerstv. Bernard Cimnjok. Bernard Cimnjok, posledil poslanec eh, v Evropskem parlamentu, član odbora za razvoj. Hvala lepa. Danes sem slišal samo krilatice, eh, vedno znova slišimo moraliziranje, čustvene izjave in tako naprej. Pogosto govorimo o partnerstvih z izvornimi državami pri vračanju. Tukaj pa nisem nič slišal o pogojevanju, nič o jasnih pogojih. Zdi se, da izvorne države nimajo interesa za to, da bi ponovno sprejele svoje državljane. Stopnja rojstva je 7,5 eh, otroka na žensko. Ehm, to vedno znova širi razkorak med uh, razpoložljivimi delovnimi mesti in pa kandidati za njih. Bi morali mi sprejeti vse te ljudi, smo k temu moralno zavezani, bi morali pomagati partnerskim državam, da se spopada s problemom prevelikega števila prebivalstva. Uh, Eh, vem, da je vse skupaj uh, tragično, ampak to nas ne sme odvrniti od dejanskih problemov. Eh, države naj bi prostovoljno sprejemele ljudi, to je naivno. Bojim se, da bodo takšna partnerstva nas gospodarsko že tako um, prizadeti kontinent stalo veliko denarja. To so vprašljivi moralni pristopi. V Evropski uniji veliko denarja trošimo za študije in raziskave. Gospa von der Leyen je znana potem. Zanima me, če je katera izmed teh raziskav sploh osvetlila celotno področje. Obstajajo kakšne študije o izvedljivosti naših predlogov in tako naprej? Ali pa smo pod podlogo, kot podlogo uh, vzeli knjigo Astrid Lindgren. Tako namreč se skupaj zveni, če beremo te dokumente. Komisijo sem vedno znova spraševal, kje so te analize, ampak nikoli nisem uh, dobil odgovora na to. No, domnevam, da je njihov, uh, njihov vzorec vseeno bila kakšna knjiga Astrid Lindgren gospa Rika Pora, bo naslednja, je poslanka v finskem parlamentu in članica odbora za administracijo. Arvoisa rouva puheenjohtaja ja muut kuulijat. Oikeastaan edellisen puheenvuoron jälkeen on hyvä jatkaa. Najlepša hvala, lepo pozdravljeni vsi. Mm, odlično je nadaljevati tam, kjer je končal prejšnji govornik, pomembno je. da spregovorimo jasno tudi o politiki vračanja. Um, evropski migracijski sistem je treba izdatno izboljšati. Kaj pa je najučinkovitejši način, kako vrniti posameznike? trenutno večina tistih, ki pridejo v Evropsko unijo, tudi ti ostanejo, ne glede na to, ali imajo mednarodno zaščito ali ne. In to je tisto, kar eh, naredi Evropo tako privlačno. Pogosto je nemogoče. rešiti to težavo v posameznih primerjih. To pa je vpliva tudi na druge politike. Potrebujemo bolj pogojeno, naprimer, trgovinsko in obramno politiko. Le na ta način bomo lahko bolj učinkoviti tudi pri imigracijah. Mislim, da drugih vzvodov, ki jih imamo, ne uporabljamo v zadostni meri. moramo tudi delati na, to, da, na tem, da se odpravijo ključni vzroki, ki, zaradi katerih nastane migracija v državah izvora. Hvala. Mišel Jakšič. Mišel Jakšič je naslednji poslanec v Hrvaškem parlamentu, je član odbora za pravosodne zadeve. Bi vas prosila, da spoštujete dvominutno omitev zato ker moramo pač vsem dati priložnost, da sodelujo v teh razpravah. Hvala, izvolite. Uh, thank you very much, but Mr. Stier, my colleague, told uh, everything. Hvala. Gospod Štir, moj kolega, je tako in tako že povedal vse, kar smo želeli povedati v imenu Hrvaškega parlamenta in ne želim uh, imati časa ostalim gostom. Thank you, thank you very much. Najlepša hvala. Naslednja je poslanca, poslanka v Evropskem parlamentu, gospa Monika Gonzalez, članica odmora za razvoj. Not connected for the moment, madam. Nimamo povezave. Okay, we go to the next. Prav, potem pa bomo kar nadaljevali. Gospod Rui Silva, poslanec Portugalskega parlamenta, podpredsednik odbora za obrambo not connected. Also not with us. OK. Tudi brez povezave. Prav. Potem pa še zadnji na seznamu. Gospod Monier Saturi, poslanec Evropskega parlamenta, član pododbora za človekove pravice. Ja, hvala najlepša. Hvala za besedo. Od 90-ih let naprej je mednarodno sodelovanje postalo pravzaprav orodje za izsiljevanje tretjih držav. S tem Evropska unija nekako izsiljuje tretje države, zato da te storijo to, kar želimo. Silimo jih tudi to, oziroma prvo kot prvo je pa to, da se je treba ratificirati mednarodno uh, konvencijo o pravicah delavcev. potrebujemo pa tudi več eh, sporazumov za vračanje. Ampak trenutno se pogosto dogaja to, da samo nekako nasilje dajemo v podizvajanje. To vidimo v Turčiji in Libiji. Vse misije, tudi misije obalne straže, so premalo transparentne. Eh, kot parlamentarci nimamo upogleda v te eh, zadeve. Prav bi bilo, da dobimo upogled v vse operacije, ki se trenutno izvajajo v sredozemlju v zvezi z migracijami evropska migracijska politika je trenutno netransparentna, pogosto se tudi kriminalizira nevladne organizacije, ki pomagajo migrantom. Potrebujemo migracijsko politiko, ki bo, ki bo izhajala iz ljudi in ne iz držav. Hvala. Like Najlepša hvala, zdaj pa bi želela besedo dati še komisarki Emiri Alfadil za kratke komentarje. Are you with us, Commission? Ste z nami, komisarka? Unfortunately, she doesn't seem to be connected. We are contacting her, but... Uh... Nažalost, gospe ni z nami. Ja, morda se je že poslovila. Rečeno je bilo, da bo odšla ob pol štirih malce smo zamujali. Ampak kljub vsemu bi se ji želeli zahvaliti. Hvala tudi vsem kolegom za vse komentarje. Ta razprava mislim, da je bila izjemno plodna in predstavlja pomemben prispevek k medparlamentarni diplomaciji. Pripričana sem, da bomo našli dobre odzive na kompleksne izzive migracije in zunanje dimenzije. Pripričana sem, da se bo ta razprava nadaljevala na podobnih konferencah, ki jih bo organiziral portugalski in slovenski eh, parlament pod eh, slovenskim in portugalskim predsedstvom. Dragi gospod Tobe, veliko čast mi je bilo, da sem imela danes priložnost, da so predsedujem temu panelu danes z vami. Besedo vam dajem zdaj nazaj za sklepne pripombe. Uh, thank you, uh, Mon- Najlepša hvala, Monika. Ja, prišli smo do konca. Preden sklenemo, bi želel dati besedo še dvema osebama in sicer gospodu Beju, če bi želel še kaj dodati v odnosu do tega, kar smo slišali. Za dve minuti vam lahko damo besedo, izvolite. Um, thank you very much once again. Um, ja, še enkrat najlepša hvala. Veliko smo slišali o holističnem upravljanju migracij. Našati se moramo ne samo na nov pakt za preprečevanje oziroma za očekovito vračanje, ampak zagotoviti moramo in okrepiti moramo, da bo vsak posameznik imel pravico do mednarodne zaščite. Eh, humani, doseči moramo tudi cilje, trajnost, cilje, cilje trajnostnega razvoja, tudi to je zelo pomembno. Pak mora temeljiti tudi na spoštovanju človekovih pravic in evropske države članice morajo voditi zgledom, kar zadeva spoštovanje človekovih pravic. Hvala še enkrat za besedo. Like give... Najlepša hvala. Dajem besedo še Mariji Areni iz Evropskega parlamenta. Imate besedo za sklepne opombe veste tudi naša poročevalka, ki bo poročala plenarnemu zasedanju. Euh, hvala, gospod Tobe, najlepša hvala tudi vsem tistim, ki so se oglasili, najlepša hvala tudi našim gostom, ki so uh, jasno povedali, v kakšni mizeri živijo tisti, ki so se podali na poti svojih držav. Danes imamo po svetu več milijonov ljudi, ki morajo migrirati, ki so prisiljeni v to iz različnih razlogov, konflikti, politična nestabilnost, podnebne spremembe. Večina teh migracij se ne nameni v Evropsko unijo, Ampak kljub vsemu, da niso te osebe namenjene v Evropsko unijo, jim moramo pomagati, zato ker so naši partnerji. Podarjena je bila tudi to, ta tesna povezava med Evropsko unijo in nami. Imamo zgodovinske povezave, ekonomske in razvojne vezi nas povezujejo. Migracije so tudi za Afriko velik izziv, to je bilo jasno rečeno, zaradi česar moramo sodelovati v okviru nekega enakovrednega partnerstva. To je izpostavila tudi komisarka Urpilajnen, ki je povedala, da bomo uspešni le, če bomo delali v nekem medsebojnem spoštovanju in dobrem partnerstvu. Nihče ne nasprotuje partnerstvu, vsi smo za partnerstvo, ampak partnerstvo mora temeljiti na zaupanju. Danski begunski svet podarja to, kakšno je odgovornost Evropske unije glede spoštovanja oziroma nespoštovanja pravica migrantov na evropski meji. Pushback je neskladen s načelom nevračanja, non-refoulement in mislim, da je prav, da to preučimo. Pakt za azil in migracije mora jasno odgovoriti na te izzive, ukrepiti mora vladavino prava, dolgoročno financiranje mora biti omogočeno. Uh, zato da tretje države spoštujejo temeljne pravice. Na koncu ne povem, da skoraj da vsi gosti, razen dveh, so izpostavili pravice imigrantov in partnerstvo, ki ga moramo vzpostaviti. Migracije morajo temeljiti na zaupanju, sodelovanju, spoštovanju in na holističnem pristopu. Nihče izmed naših govorcev ni omenjal to, da bi pogojevali humanitarno pomoč. Sem pa slišala, da bi imeli pogojevanje našega sodelovanja s vprašanjem vladavine prava. Eh, kot so to povedali gospod Sesoli, predsednica Madrlajen, je pojav migracij tako star kot človeštvo. To, zato moramo to organizirati skladno za mednarodnim pravom, na podlagi eh, katerega se je zgradila tudi Evropska unija. Skratka, nek globalni okvir za to vprašanje je že na voljo, samo izkoristiti ga moramo. Hvala. Uh, najlepša hvala. Najlepša hvala tudi svojim predsedujočim, gospe Krikorčič, najlepša hvala vsem, ki ste se oglasili, da smo prišli do konca te okrogle mize, čez deset minut. Da bomo imeli še sklepni del plenarnega zasedanja. Bodite varni in zdravi in lep večer na sedenju.